pravkom, eh, ki eh, ga je plenarno zasedanje eh, o katerem je bilo plenarno zasedanje obveščeno 22. junija, torej temu ni bilo na